nadaljujemo ob 9. uri in do uh, eh, 13. ure, potem pa od 15. do 16. ure v skladu z dnevnim redom, ki je bil objavljen v.